izvajanju direktive o kakovosti goriv. Komisar Mojdaš, ponovno vas prosim, če spregovorite v imenu komisije. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, komisar Kanjete, žal danes ne more sodelovati v tej razpravi. Upam pa, da bo dolga razprava na temo izračunov in zahtev po poročanju v skladu s členom 7a direktive o kakovosti goriv vendar lahko pride do zaključka, da bodo države članice lahko začele prenašati ta element eh, svežnja, podnevnega svežnja 2020 eh, v svojo zakonodajo. Zdaj moramo zagotoviti, da bodo države članice lahko začele uveljavljati ukrepe za zniževanje eh, posledic in sicer, da bodo uspeli doseči cilj zmanjševanja emisij CO2 do leta 2020. Svet je dosegel dogovor glede predloga komisije iz meseca oktobra Ugotavljam pa, da nekateri parlamentarci menijo, da je ta predlog neambiciozen in trdijo, da to ne bo preprečilo, da bi nekonvencionalne uh, vire uh, nafte, kot uh, eh, naprimer naftna, naftni peski, uh, preprečili mm, v smislu uporabe v Evropski uniji. Predvsem gre za to, da bi zmanjšali vsebnost oglika v mm, gorivni mešanici za transport. Ne gre za to, da bi ukrepali proti eni ali drugi vrsti goriva, ampak da se postavijo ustrezni ukrepi za to, da dosežemo 6 odstotno zniženje emisij topogrednih plinov do leta 2020. Komisija je prepričana, da je direktiva o kakovosti eh, goriv eh, in njen cilj za zmanjševanje emisij topogrednih plinov nekaj, kar lahko dosežemo tako nacionalno kot eh, na mednarodni ravni preko našega predloga. Predlog komisije in eh, kompromis sveta je zato po našem mnenju deloč kompromis, ki izpostavlja ključna vprašanja eh, deležnikov na ustrezen način, obenem pa dosega tudi cilje, ki smo si jih zastavili. Eh, komisija bo na ta način tudi dosegla že pomemben nabor izkušenj za izvajanjem člena 7. A in vse opcije po letu 2015 bomo preučili, zato da se kar se da zniža emisije CO2 iz transportnih goriv, da bi na ta način dosegli splošni cilj vsaj 40 odstotnega znižanja do leta 2030. Vsi deležniki, vključno s parlamentom, eh, bodo lahko posredovali svoja stališča, med drugim tudi na konferenci, ki jo bomo organizirali tekom prihodnjega leta 2015. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa za vašo pozornost, poslanci in poslanke. Hvala, gospod komisar, za tri minute besedo dobi gospod Gjurk. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Evropska unija si je zelo prizadevala za to, da bi zaustavila podnebne spremembe in pomemben element te politike je tudi zniževanje emisij toplogrednih plinov. Evropska unija igra pionirsko vlogo na mednarodnem prizorišču v boju proti podnebnim spremembam. Če želimo doseči te cilje, pa moramo upoštevati tudi interese industrije. Oklestiti moramo tudi birokratsko upravno breme. Ja, odgovorni smo za zaščito okolja, ampak obenem moramo ohranjati tudi delovna mesta in konkurenčnost naše celine. Predlog komisije je po našem mnenju dobro ravnovesje teh različnih vidikov. Kolegice in kolege bi rad opozoril na to, da z glasovanjem proti temu kompromisnemu predlogu, predlogu ogrožajo pet let dela. Ta konsens, ki smo ga dosegli, je rezultat zelo dolgega postopka pogajanj in končno zdaj lahko začnemo z delom na zniževanju emisij toplogrednih plinov. Ravni emisij morajo sporočati operateri. E, to je sicer eh, lepo zamišljeno, je pa težko to izvajati, kajti stežka nadziramo verodostojnost podatkov, eh, ki bi se sporočili na ta način, prav tako pa zahteva po certifikaciji pomeni tudi nesorazmerno visoko upravno breme za udeležence na trgu. To je tudi pomembna pomemben element eh, izgubljanja konkurenčne prednosti, naprimer za tiste akterje, ki ne želijo uvažati goril iz eh, Kanade. Zato predlagam, da z vidika učinkovitosti sprejmemo predlog komisije, kajti z zavrnitvijo tega predloga bi ogrozili doseganje šest odstotnega cilja. Hvala lepa, za dve minuti besedo dobi gospod Grote. Ja, hvala lepa. Imeli smo zelo zanimivo razpravo, kar zadeva kakovost goril v odboru za okolje. Ravno kar je bilo rečeno, da moramo biti realni. Če so vrednosti iz leta 2011 uspele pasti za 40 odstotkov od 2011 do 2014, se moramo vprašati, zakaj. Gre tu za okoljsko-politične ukrepe, ki so se na novo pojavili? Ne, mislim, da ne. Mislim, da ima to zvezo z pogajanji o prostotrgovinskem sporazumu. In lahko vas samo opozorim na to, da če bo šlo v prihodnje to tudi tako, da bodo zakoni, ki se sprejemajo v okviru okoljsko-podnebnega svežnja, potem v komitološkem postopku na ta način razvodeneli, potem eh, postajamo nič druga kot eh, dvorni norček v mednarodnih pogajanjih. Zato mislim, da se moramo odločno postaviti po robu to vrstno delovanju. Pomembno je, da nadaljujemo z delom. Lepo, da ste sicer tu, gospod komisar, pričakoval bi koga drugega ali dva druga, ampak dobro, vendarle bi rad, da mi komisija jasno pove, kako bomo tu obdržali pistvo. Le na ta način bo lahko rečemo da ali ne. Zaenkrat se nagibamo v smeri ne, kajti v prihodnosti bo do pogajanja o mednarodnih sporazumih vsekakor tisto, kar bo preprečilo dogovor s trgovinskimi partnerji. Politično je treba reči ne, okoljsko-politično in podnebno-politično je treba reči ne in tudi s parlamentom se ne ravna tako. To je konec koncev nesramnost, da se na ta način eh, skozi zadnja vrata vključuje takšne ukrepe, kot se je to počelo v zadnjih letih. To je resnična nesramnost. Hvala lepa, gospod Grote. Naslednja gospa Gerling, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Grote pravi, da lahko glasujemo le proti. Ja, dejansko je ta odločitev o kakovosti goril nekaj, kar poteka po uh, postopku s pregledom v skladu z predlizbonskimi eh, predpisi. Kar pomeni, da mora biti ta naš ugovor utemeljen eh, iz enega od treh razlogov. Namreč, da je predlog neskladen z namenom in vsebino temeljnega akta. To kaže na to, da je ta ukrep neustrezen z vidika mm, ocenjevanja in poročanja o osebnostih emisijskih eh, Eh, vrednosti v gorivih. Tudi po mojem mnenju to ne gre dovolj daleč. Eh, ampak dejstvo je, da ta točka 3, ki sem omenila, ni dokazana. Mislim, da govori veliko o prid predlogu komisije, kajti to bo eh, zahtevalo od številnih velikih dobaviteljev goriv, da razkrijejo, odkot ta goriva prihajajo in to bo zagotovilo raven transparentnosti, ki je trenutno v EU nimamo. Trgovska imena pogosto tudi enačimo z vrstami eh, goril, bo to tudi olajšalo eh, opredelitev oglične intenzitete eh, našega transporta v prihodnje. Kar zadeva podnebno-okoljski okvir poli 2020, menim, da bo zavrnitev tega predloga povzročila le dodatno institucionalno zamudo. Eh, pri zakonodaji, ki naj bi se tako ali tako iztekla čez šest let. To mislim, da bi bil napačen korak naprej. In eh, boljši kompromis, eh, gospod Grote namreč želi kompromis na držav komisije, no jaz mislim, da bi bilo bolje v tem primeru, če bi parlament naredil korak naprej, podprl predlog komisije v duhu, ki ga ta ponuja, torej v duhu koraka naprej in da naredimo vsaj nek korak naprej v prihodnih letih, ne pa da vse skupaj nekako o, ostane v nekih medinstitucionalnih vicah. Hvala lepa, gospa Gerling, gospod Gerbrandi, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta konec tedna sem se vrnil iz Lime, kjer je potekal podnebni vrh in moram reči, da sem bil res navdušen nad odločnostjo vseh, da se treba boriti proti podnebnim spremembam. Ampak Lima je pokazala tudi, da nas čaka še zelo dolga in težka bitka v boju proti podnebnim spremembam. Bodimo si na jasnem. V svetu izpuščamo v zrače več CO2, kot smo ga včeraj in jutri ga bomo več, kot smo ga danes. In zato je ključnega pomena, da javna eh, politika, se pravi, da naše eh, nacionalne politike eh, industrijo silijo v to, da imajo niže emisije. Zato je ključno razlikovanje med eh, različnimi vhodnimi gorivi. Trenutna izvedbena direktiva tega ne počne več, tako da izredno eh, umazana v narekovajih eh, nigerijska nafta in tudi okoljsko zelo neprijazna nafta, iz, ki se pridobiva iz peska, konča v istem košu kot druge bistveno čistejše tehnologije. Zato moram reči, da sem pričakoval bistveno jasnejšo zavezo ciljem okoljske oziroma podnebne direktive. Eh, oziroma direktive o kakovosti goril. In po vašem predlogu iz 2011 resnično ne razumem, kako lahko zdaj tu zagovarjate absolutno nasproten predlog, potem ko je svet vaš prvi predlog zavrnil. Nikakor ne znam razumeti, kako lahko to zagovarjate, kajti absolutno jasno je, da moramo usmerjati investicije. Investicije pa lahko usmerjamo v pravo smer le, če jih bomo spodbujali, da gredo v pravo smer ta predlog pa se bojim, da je bo spodbudil v napačno smer. Madam Lopez. Hvala, naslednja gospa Lopez, minuta in pol. Buenas tardes, gracias, señora presidenta. Dobro večer, hvala. Za začetek bi postavila vprašanje. Kako je možno, da je predlog sveta sočasen s pogajanji za eh, prostotrgovinski sporazum s Kanado, To sprašujem zato, ker eh, je to besedilo eh, odgovor na zahteve naftnih lobijev in sicer, da bi se odprla vrata ehm, nafti iz bituminoznega peska iz Kanade. Dobro veste, da mm, to gorivo eh, izpušča veliko več toplogrednih plinov, kot se jih izpušča pri rafiniranju nafte. In um, Zato je zelo hudo, da, bodo, da bo ta uvoz penaliziran in da tudi ni predviden nadzor eh, nad uporabo tega, te tako škodljive vrste nafte. To je jasen primer zlorab na okoljskem področju. To je jasen korak nazaj, ki še eh, poglablja nekonsistentnost politike za energetsko učinkovitost v Uniji. Eh, poleg tega onemogoča, da bi eh, na tem področju eh, lahko um, kaj prihranili, ampak se razsipa z izboljšavami, ki jih dosegamo na eni strani, eh, namesto da bi ulagali v boljšo proizvodnjo, ki bo okoljsko bolj eh, vzdržljiva in bolj trajnostna. Zato ne potrebujemo obližav na rano, ampak pravo okoljsko politiko. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da vsi tisti, ki se pritožujejo čez to zakonodajo, niso uh, zoper uh, to uh, direktivo. Menimo, da bi to uh, lahko bilo teoretično zelo učinkovito orodje, ampak ravno tukaj se skriva uh, srčika problema, teoretično. Kajti Evropska komisija je ošibila učinkovitost tega predloga. Julie Gerling je dejala, da lahko to ocenimo le na pravni podlagi. Če si ogledate pravno oceno, potem lahko vidite, da Evropska komisija namerno iz te direktive izuzema uh, eh, eno izmed možnosti, ki nam bi omogočila šestodstotno Eh, znižanje oziroma ki bi omogočila eh, zagotovitev učinkovitosti pri doseganju naših ciljev in znižanje izpustov za 6 odstotkov. Ne govorimo zgolj o tej direktivi, govorimo o boljši zakonodaji. Jutro bo Evropska komisija predstavila predlog o dobri zakonodaji. Najboljši predlog je bil predlog iz leta 2011. Ta se je nanašal na presojo vpliva. Zakaj torej Evropska komisija ne sledi svoji presoji vpliva in svojemu predlogu iz leta 2011? Se je svet spremenil? Ne. Če si ogledate presojo vpliva, potem lahko vidite, da so, ravn, da so vse vrednosti enake kot leta 2011. Torej lahko le ugibamo, kaj se je zgodilo. In, uh, Prišel sem do istega zaključka kot kolega Matijas e, Grote. To je rezultat kanadskega lobija. Kanadski lobby je najbrž kontaktiral vas vse, najbrž eh, ste prijeli kakšno elektronsko sporočilo, dejali so, da moramo res podpreti ta ukrep, eh, zaradi tega, ker, bo s tem, ker bodo s tem vrata na široko odprta katranskemu pesku. In to je problem. Tukaj zagovarjamo kanadski lobby. In tistim kanačanom, ki nas poslušajo, bi rad dejal, uh, to uh, ni izjava zopr Kanado. Gre uh, zgolj za podpiranje čiste energije. Če lahko kanačeni proizvedejo čiste energente, potem uh, morajo za to dobiti tudi ustrezno podporo. Uh, če določen energent manj onesnažuje, eh, ga moramo vrstiti v ustrezno kategorijo. Če onesnažuje bolj, ga moramo prav tako vrstiti v ustrezno kategorijo. Tukaj gre za ogrožanje učinkovitosti eh, te direktive o kakovosti goril. Upal sem, da je Evropska komisija razumela. Upal sem, da. Evropska komisija ve, da je ta direktiva izjemno pomembna, da je pomembna metodologija, ampak to, kar je dejala Evropska komisija, je le, eh, da bo izvedla pregled. Oprostite, ampak eh, radi bi slišali kaj več o tem, kako bo Evropska komisija zagotovila, da bomo po letu 2020 imeli predlog, ki bo eh, spoštoval različne vrste goriv, tako da bomo nagradili dobra goriva in da ne bomo nagrajevali slabih goriv. Kolega iz ELS je dejal, uh, eh, zatem uh, eh, bomo pozabili na pet let eh, našega dela. Ne, pre, ta predlog ta, to počne, kajti uh, tukaj gre za predlog, ki je popolnem nasprotju z predlogom komisije iz leta 2011. Mislim, da bi se morali zares boriti za predlog uh, iz leta 2011, ki razlikuje med različnimi vrsti goriv. celo kolegi iz odbora ITRE mm, podpirajo ta predlog. Niso uh, ravno moji prijatelji, kadar se zauzemajo za industrijo, ampak eh, celo oni podpirajo predlog iz leta 2011. Zato, dragi kolegi, nasprotujemo uh, tej uh, direktivi in. Uh, Nažalost, bom moral temu predlogu nasprotovati s težkim srcem. Kaj je, mister Pedi? Najlepša hvala. Naslednji je gospod Pedičini za minuto in pol. Grazie, grazie presidente. Io... Hvala, predsedujoča. Jaz lahko pritrdim vsemu, kar je povedal kolega Eichhout, bi pa k temu dodal še kakšen tehničen podatek. Namreč vsi e, fosilni gorivi niso škodljivi za zdravje in za okolje, nekateri pa so še hujši od njih in tukaj govorimo o bitumnoznem pesku. Eh, študija, ki je bila objavljena v American Environment, kaže, da je postopek za pridobivanje kemijskih surovin iz bituminoznega peska eh, bil opravljen eh, v okolju, kjer so bili na to hlapljivi oziroma leteči delci Eh, prisotni v bistveno višjem obsegu kot eh, normalno in sicer v 200 krat višji eh, vsebnosti. Poleg tega se je na tem območju opazil velik porast rakavih obolenj, levkemije in drugih, ki, katerih glavni razlog je gotovo onesnaženost v okolju. Vse to so um, dejstva, ki jih komisija sploh ne upošteva pri tem, ko skuša odpirati vrata plinu in nafti z bituminoznega peska. In zato se sprašujem, kako lahko sploh še podpirate komisijo, ki ravna na takšen način. Thank you najlepša hvala naslednji je gospod jak za dve minuti gospa predsedujoča dragi kolegi boj proti um, segrevanju podnebja in uh, toplogrednih plinov je ena iz velikih okoljskih debat na svetovni ravni in o čemer se je govorilo tudi v Limi. Eh, če bi zadeva bila manj resna, bi eh, se o tem izrazil nekoliko ironično. Namreč v Limi je zaradi tega hipotetičnega svetovnega dogovora, ki naj bi ga dosegli konec leta 2015 v Parizu, bilo govora predvsem o spolu angelov, pričemer pa je bilo podanih zelo veliko pravnih referenc za to, da bi um, izpadlo, da je rešitev vredna res uh, utemeljena. In predvsem je šlo za vprašanje, ali gre tukaj za mednarodni, uh, mednarodno pogodbo ali samo za navaden protokol. Vendar pa uh, komisija um, uporablja način izračuna omejitev, proti kateremu sta se izrekla tudi kolega Herbrandi in Eichhout. Eh, namreč uh, oba kolega se zelo tehnično in pravno izražata, zato da bi prikrila prave vzgibe tistih, ki jih zagovarjata in eh, ki so bolj pomembni od eh, prave ekološke politike, ki jo potrebujemo. In zato tem na činom izračuna očitamo, da so v bistvu zgolj odsev interesov severnoameriške naftne industrije. Eh, zato eh, se skušamo ograditi eh, od takšne parlamentarne večine, ki to podpira, pa tudi od podpore Jean-Claude Junckerju. Mi se zauzemamo za to, da bi ekološka politika, okoljska politika v naših državah bila bolj v skladu s splošnimi interesi. Hvala lepa, gospod Lajnen. Gospod komisar, tukaj ne gre za učinkovito izvajanje direktive o kakovosti goriv, gre za nevarno uporabo eh, te direktive. In pridružujem se kritikam, ki so bile eh, danes tukaj že večkrat izrečene. Še pred kratkim ste izvedli analize, ki so jasno pokazale, da, so, eh, da je katranski pesek eh, veliko slabši od eh, drugih fosilnih goriv. Kaj se je torej spremenilo? Zagotovo ne katranski pesek, ampak vaša politika. In zaradi tega je ta predlog ne mogoče sprejeti kajti vemo, kaj bi to pomenilo za okolje. Vsekakor moramo na tem področju nekaj storiti. Promet igra zelo pomembno vlogo pri vnesnaževanju okolja in že v 90-ih letih smo videli, da umazana goriva prihajajo na naš trg ravno zaradi te direktive tukaj gre eh, za katranski pesek, za skrilavec in potrebno je razlikovati med eh, boljšimi in slabšimi gorivi. Vendar pa nikakor eh, ni dobro za našo politiko, če se sedaj uklonemo. Lobisti so začutili našo prožnost in če bomo sedaj popustili, bomo dali slab vzgled drugim ne bomo več mogli izvajati eh, politike, ki bi služila varstvu okolja, ampak zgolj politiko, ki bo služila posameznim elitam. To diferencijacijo lahko dosežemo eh, pravzaprav eh, z zelo nizkimi finančnimi sredstvi, zaradi tega zato tudi ni potreben visok odstotek proračuna. Torej, ta predlog je potrebno na vsak način zavrniti. E, Hvala lepa, gospod Torvalds, za minuto in pol. Thank you, madam president. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Če je delovni program Evropske komisije identičen z dokumentom, ki smo ga eh, že videli, potem je v tretji točki zapisana obljuba o okoljski politiki, ki bo usmerjena v prihodnost ampak tukaj gre pravzaprav za pogled v zgodovino. Pred eh, osmimi leti se je Evropska unija pred eh, konferenco v Kopenhavnu eh, odločila za okoljski in podnebni svežen. In eh, Zakonodaja na temo goril je edini del tega svežnja, ki ga še nismo eh, izvedli. Leto 2020 je tako rekoč tik pred eh, vrati, prihodnje leto nas čaka Pariška konferenca, zaradi tega mora Evropska unija hitro izvesti to direktivo, da bi lahko postala vodilno nizkooglično gospodarstvo, kar smo si zastavili za cilj zato pa se moramo opreti na natančne izračune in natančne analize. Potrebno je natančno izračunati izpuste. Evropska unija že zaostaja za svojimi cilji in ulagan eh, eh, v inovativne tehnologije ni. Podpora katranskemu pesku zagotovo ni rešitev, ki Evropska unija potrebuje. Najlepša hvala. Naslednja je Megan Reed za minuto. Hvala lepa. Zelo vesela sem, da lahko rečem, da enkrat običajnim ljudem eh, koristi globalni razvoj. Eh, cene goriv upadajo zaradi tega, ker eh, ZDA in Kanada ponujajo nova goriva in s tem se znižujejo stroški. Tako smo manj odvisni od nestabilnih držav in neprijaznih režimov cen goriva se je znižala za delovne ljudi, ki živijo v eh, času krize. Ampak eh, nekateri živijo v eh, sanjah in želijo storiti vse, da bi zavrli ta razvoj. Evropska komisija ni sprejela nobenih ukrepov, da bi olajšala uh,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 Hvala lepa. Strinjam se s kolegi, ki so v tej dolgi razpravi, ki traja že vrsto let, dejali, da je ta predlog komisije drugačen od prvotnega predloga. V vsem tem času so bili predlagani določeni kompromisi, na katere so vplivali uh, lobiji. Ampak prava rešitev ni nujno v izvajanju te direktive. Prava rešitev je nekaj, eh, česar nam ni potrebno izkopavati iz zemlje, ampak nekaj, kar proizvajamo na površini zemlje. Gre za obnovljive vere energije, ki niso kontroverzni in ne bodo povzročali razprav, kot smo jim priča danes. Hvala lepa, gospa Birder. Evropska komisija je podala šipek odgovor na predlog uh, na področju kakavosti goril, eh, ne zauzema se za razlikovanje med različnimi vrstami goril. Poleg tega se tudi ni uprla na lastno presojo vpliva, zaradi tega bo za katranski pesek veljala ista vrednost izpustov kot za druga tradicionalna goriva. Eh, vse skupaj je odvisno od energetske učinkovitosti. Namesto, da bi Evropska unija investirala v inovativne vire energije, se opira na uh, katranski pesek. Gospod komisar, prosim, razvite nove predloge za uh, direktivo o kakovosti goril in pri tem upoštevajte uh, Eh, kako zelo katranski pesek onesnažuje okolje. Če je Evropska unija resna v globalnem boju proti podnebnim spremembam, potem mora znižati eh, izpuste. In to lahko storimo le, če eh, vemo, katera goriva uporabljamo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Berder. Naslednja je gospa Lauristin. Za minuto. Aitäh, proua esinen. Ma tahaksin parlamendi tähelepanu pöörata selle direktiivi eh, ühele teisele küljele eh, mis ei puuduta sugugi mit- . Hvala lepa, ta direktiva se ne ukvarja samo z kanadskimi vprašanjem, ampak tudi z vprašanjem naših proizvajalcev goril, ki poskušajo najti načine za to, da bi lahko pridobivali polokolju prijazno gorivo v naši industriji si proizvajalci zelo prizadevajo za sonaravno proizvodno gorjev. Direktiva spodbuja to vrstne alternativne načine in na ta način lahko ustvarimo na tisoče delovnih mest eh, v Estoniji, na vzhodnji Estoniji, na meji z Rusijo. Tukaj delajo tudi predstavniki ruske manjšine. To je pomemben eh, vir eh, delovnih mest za Estonijo, kjer smo pod velikimi socialnimi pritiski zaradi državnega gospodarskega položaja. To območje na meji z Rusijo je tudi zelo nestabilno, tudi zaradi aspiracij Rusije na tem mestu. Gre pa tudi za okoljske probleme. Hvala lepa. Gospod eh, Fedelin je naslednji za eno minuto. Mogoče sem še mlad, eh, ampak eh, razmišljam o jutri. Zato me tako boli, da napredek, ki smo ga dosegli v štirih letih, komisija zdaj želi poslabšati. Situacija je slabša, kot je bila pred tremi, štirimi leti in komisija zdaj odpravlja spodbude za tiste, ki ne delajo dobro, ne spodbuja jih, da bi delali bolje in to ni v redu. Moramo verjeti, da je mogoče delati bolje. Ne prepovedujemo določenih vrst goriva, ampak moramo povedati, katere bomo spodbujali in moramo nekako spodbuditi tiste, ki se niso tako zelo potrudili, da se potrudijo. Veliko zakonodajnih aktov, ki eh, so pomembni za okolje, bo omaknenih. Eh, tega se bojimo. Upam, da me lahko komisija tukaj pomiri in da bo delala v smeri dobrega okolja. Hvala lepa naslednji gospod Kaputo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Predlog komisije je del obveze glede poročanja o direktivi. In tu imamo več vrzeli. Sicer se ne ločuje glede na emisije CO2 in ne obravnavajo se glede na vsako gorivo posebej. In določena goriva, ki imajo eh, zelo velike emisije CO2, se ne obravnavajo na pravi način. Zato menim, da je prav, da imamo ugovor glede izvajanja te direktive menim, da pri oceni predloga komisije ne smemo pozabiti splošnega konteksta, v kateri je ta sprejeta, torej v okviru energetske politike. In ne smemo pozabiti na kontekst dogajanja v Rusiji in Ukrajini. Komisija mora še naprej delati na tem, da bo spodbujala eh, razvoj goril, ki imajo majhne emisije CO2. -ja in ugotavljati, kakšna je njihova učinkovitost. Hvala lepa. Zadnja v imenu politične skupine je gospa Gezine Majsner. Za eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Gre za to, da do leta 2020 za 6 odstotkov znižamo intenzivnost proizvodnje toplogrednih plinov. To smo že slišali in tega se vsi zavedamo. In veliko razločaranje je v smeri komisije, da ciljev nismo dosegli in ne bomo dosegli na tak način, dejali ste, da bomo po petih letih opravili, da ste opravili očinkovitost ukrepov in da je pravi eh, kompromis eh, mešanica gorjev. Mislim, da moramo tukaj upoštevati različne zadeve. v smeri tega, da odklanjamo to, kar ste pravkar povedali. Moramo upoštevati potrebo po konkurenčnosti evropskega gospodarstva, tudi vprašanje, ali bodo mala in srednja podjetja lahko zdržala to konkurenco. Tukaj ne gre za veliko industrijo in za Kanado. Zato bi si želela, da bi komisija podala tukaj nekaj odgovorov. E, to razpravo sem zdaj spremljala in ugotavljam, da ambiciozni cilji ne bodo izpolnjeni, da jih ne ti ne želite zasledovati in to ni v smislu prihodnosti Evrope. Hvala lepa, hvala lepa gospod Majsner, zdaj bomo nadaljevali za Kenčnjaj za nekaj minut. Najprej bom dala besedo gospe Flašikovi za eno minuto. Hvala lepa gospa predsedujoča. Dovolite mi, da opozorim na potrebo po omejitvi izpustov toplogrednih plinov, da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v strategiji Evropa 2020. Direktiva, ki bi lahko k temu prispevala, je postala direktiva, ki ni eh, pokazala da bi si proizvajalci prizadevali za večjo učinkovitost. Takšna je realna slika in zato si moramo postaviti realne cilje. Mislim, da ne bi smeli še bolj poslamšati trenutno situacijo. Prepričana sem, da bi lahko komisija pripravila stališče, ki bi ga parlament tudi podprl in se ne sme pod, ne sme podlegati pritisko lobijistov. Tisti, ki se ukvarjamo s varstvom okolja, vas pozivamo, da razmislite o novi generaciji in prosimo, da komisija pripravi ustrezno poročilo. Gospod Kovaček, pričakujem, da bo komisija predstavila to, kar sta osnovna temelja našega dela v Evropski uniji. In sicer gre boj proti podnebnim spremembam, ohranjanje ambicije, doseganje zmanjšanja za 6 odstotkov in seveda to, kar je. Po drugi strani je celo področje, to je področje potrošnikov. Ko govorimo o čipsu in čokoladi, govorimo o tem, da moramo zaščititi potrošnike, tukaj, ko pa gre za dobrobit vseh državljanov Evropske unije, pa jih ne vključujemo. Seveda popolnoma podpiram zeleno gospodarstvo in vlaganja v zeleno gospodarstvo. Dejstva in težave, ki se pojavljajo v določenem delu Evrope, naprimer Estoniji, je nekaj, kar Evropska unija mora upoštevati in pomagati takšnim gospodarstvom. Se jih ne moremo dopustiti, da so ljudje brez dela samo zaradi specifične situacije. Hvala lepa. Gospa Anderson je naslednja. Thank you. Well, I think there's a vast amount. Hvala lepa, mislim, da tukaj je vlada velika dvoličnost. Popolnoma je začutila 94 odstotkov eh, prometa temelji na gorivo iz nafte. Komisija pa tukaj podaja argumente glede tega, kako ti ukrepi niso eh, smiselni in primerni. Veliko več eh, je treba vlagati v razvoj alternativnih eh, gorjev, pa eh, še vedno se borimo proti progresivnim naprednim okrepom, kot je ta. To me zelo čudi. Sploh uvodna izjava 44 direktive. Kako lahko pravite, da krepitev tega, kar je že doseženo ne pomeni izboljšanja situacije, gre za povečanje stopnje varstva okolja povezavi z uporabo goril. Zadeve moramo speljati in zato podpiramo vse, tudi v skupini socialistov in demokratov, ki so kaj povedali na to temo. Hvala lepa, gospa Karas, gospa je naslednja. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da se moramo zavedati, kaj želimo doseči s to direktiva. Gre za zmanjšanje izpustov CO2. Estonija je specifična potem, da ima proizvodno eh, nafte in to je umazan na gospodarska veja in zato se želi izboljšati pogoje ukrepi, ki bi jih sprejema komisija, bi še poslabšali situacijo in pripravljali do še večjega onesnaževanja okolja. Prav tako moramo upoštevati neodvisnost od oskrbe z energijo strani eh, Rusije. Če spreminjamo to področje, bomo ogrozili tudi delovna mesta na meji z Rusijo v Estoniji. Zavrnitev predloga komisije ne bomo dosegli cilja izboljšanja okolja. Hvala lepa, gospod Ferreira. Hvala lepa. Na osnovi te razprave bi opozoril na dve zadevi. Prva stvar, mislim, da veliko pozornosti posvečamo kakovosti goril. Morali bi pa upoštevati tudi vprašanje varnosti oskrbe z energijo. Seveda potrebujemo kakovost na eni strani, da pa je tudi varnost oskrbe eh, enako pomembna, če ne še bolj pomembna. Zato moram na tem področju vzpostaviti skupno politiko. Skratka, zadeva morate biti na kakovosti in na varni oskrbi z energijo. Govorimo o več denarja do leta 2020 eh, za raziskave in eh, inovacije. Ta sredstva bi morali vlagati tudi v raziskave, ki bodo omogočile zmanjšanje emisij gospode Zemke, čeprav vas nisem pozvala k besedi, ste bili vendarle na mojem seznamu, zdaj pa se vračam na gospoda Ferrero. Lepa gospa eh, predsednica, zdaj sem pa na vrsti. Osnotek komisije glede kakovosti goril je v nasprotju z vašo pretirano retoriko o eh, varstvu podnebja in nizkogličnega gospodarstva, kaj če tukaj ne gre za to, da ne bi mogli razvijati pridobivanje nekonvencionalnih silom, vendar pa tukaj ne upoštevamo izpustov toplogrednih plinov. To vrstna goriva imajo negativno bilanco na tem področju konvencionalna, ne konvencionalna goriva, te vrste bodo počasi zmanjkala. Zaradi tega moramo razmišljati v drugi smeri. Zato moramo biti skrbni pri izkoriščanju rezerv, ki jih še imamo. S to vrstnimi gorivi bi morali vrčevati, predlog komisije pa k temu cilju ne bo prispeval. Pomislite na protokol o izkoriščanju sorovin iz leta 2004-2005 eh, je bilo to ponovno predloženo v Lizboni za kaj že še gospa moji. Kjedo. Hvala. Prosim, da na evropski ravni se ta direktiva popolnoma spremeni in naj prepove tako imenovane oil sands, ker res eh, škoduje okolje. Še prav posebej prosim za uh, Sardinijo. Tam imamo zasebno rafinerijo, ki želi uporabiti ta bitumenski pesek in to bo zelo škodovalo temu otoku, kjer želimo varovati okolje in kjer imamo veliko turistično industrijo. Uh, s tem zaključujemo s postopkom KŽA in predajam besedo komisarju Mojedasu. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za to razpravo. Lahko še enkrat povdarim, da bomo dosegli cilje s tem predlogom, to se pravi zmanjšanje za 6 odstotkov izpostov toplogrednih plinov do leta 2020. Cilj te direktive je eh, zmanjšanje karbonskih goriv eh, v transportu. Ne gre za eh, to, da bi želili otežiti uporabo katerih koli goriv ki prispeva k znižanju emisij toplogrednih plinov. Seveda sem prisluhnil vašim pripombam, ko ste govorili o povezavi z trgovinski sporazum z Kanado, z skrbnim ravnanjem, z zalogami, govoril z povezavo za strategijo EU 2020, kar bom seveda posredoval tudi kolego Kanjeteju. Hvala lepa še enkrat za to razpravo. Hvala lepa, gospod gospod komisar. Zdaj zaključujemo razpravo in nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za oceno dobrega ogleda prevoznikov. Floor to the Commission. commission. Besedo bom predstavljala.